Herr Präsident! Vielen Dank. Hvala lepa. Nadaljujemo z zasedanjem. Prosim, če se usedete na svoja mesta. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kakšen ogovor? Ne, tako je zapisnik sprejet. Spoštovane gospe in gospodje, Naslednja točka na našem dnevnem redu.